Zdaj bomo začeli kar glasovati in sicer najprej o ogovoru v zvezi z zdravstvenimi trditvami. Dopoldan smo imeli razpravo kolega Karl Šluter in kolegica Zomer. Sta skupaj zaprosila, da spremenimo glasovalni seznam in sicer, da glasujemo v blokih. Eh, mislim, da so to vse politične skupine dobile, ima kdo ugovor proti to vrstnemu postopanju. To se pravi proti temu, da tako glasujemo. Ni videti. Potem bomo tako tudi glasovali. Najprej prvi blok. Elektronsko glasovanje bi predlagal. Glasujte, prosim. Chris? Sorry, could you clarify? Chris. Bi lahko razložili, torej glasujemo o prvem bloku, to se pravi o vodni izjavi štiri. Der erste Block. Okay. Wir schließen noch oh, einmal die Abstimmung. Ich, er-, ich erkläre es noch einmal. Thank you. Očitno je zdaj še. Der erste blok umfasst. Prvi blok zajema. Uvodne izjave 4 do 8. Potem imamo naslednji blok eh, z B do H oziroma I. V tretjem bloku pa bomo glasovali o tretjem in četrtem stavku. In na koncu imamo glasovanje o celotnem govoru. Še kakšno vprašanje? To je bilo malce kratkoročno pripravljeno, zato sem tudi vprašal, če kdo ogovarja. Če ne, bomo glasovali zdaj o prvem bloku. Glasujte, prosim, elektronsko.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 ste vsi udali svoj glas, zaključujem glasovanje. Prvi del je zavrnjen. S tem prehajamo na drugi blok, B do I, spet elektronsko. Prosim, glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Tudi to je zavrnjeno, zdaj prehajamo na tretji del kjer glasujemo o tretjem in četrtem odstavku. Tudi to bomo storili elektronsko. Glasujte, prosim. Haben alle abgestimmt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Tudi to je zavrnjeno. Zdaj bomo na koncu glasovali o tako spremenjenem ogovoru. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Ist mit 28 ja. 28 za, 27 proti, en vzdržan glas, torej sprejeto. Prav. es ist klar dass im plenum wir werden oktober eins im plenum darüber O tem bomo na plenarnem zasedanju glasovali na prvem oktobrskem zasedanju, kjer potrebujem kvalificirano večino za sprijem. Prihajamo na naslednjo točko po glasovanju. Gre za ugovor več kolegov glede uradnega nadzora proizvodu živalskega izvora. Po drugem stavku 80. člena. Tudi to bomo naredili elektronsko. Glasujte, prosim. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 42, dafür. 42 za, 18 proti, 2 zdržana glasova, torej sprijeto. No, to je bilo najenostavnejše, kar smo imeli danes za glasovati. Zdaj pa prihajamo na glasovalni maraton, k poročilo Rod Berend. Los geht's und zwar vom Block 222. 222, 223, 241 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 225 za. Dagegen. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 22 poročevalec z 2 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 226 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 227 za. Proti vzdržani zavrnjeno, 228 za, proti, vzdržani, ni jasno, bomo preverili, 228 elektronsko. Glasujte prosim, ste vsi glasovali. En iz SND je preveč. eine Kollegin oder Kollege muss die jetzt stimmt's. Ab Zdaj je v redu, konec glasovanja, 38 proti 26 sprejeto, torej 229 za, proti vzdržani sprejeto, 230 za, proti vzdržani sprejeto. 230 bomo elektronsko preverili. Haben alle abgestimmt? Ab ste vsi glasovali, konec glasovanja. Je sprejeto. 932 za, proti, vzdržani, sprejeto. 233 za, proti, vzdržani, sprejeto. 234 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno, 235 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 236 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 237 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, emko 17 za, proti, vzdržani, sprijeto, proti, 238 za, proti, vzdržanje sprejeto. 240 za, proti, vzdržanje sprejeto. 239 domakne, 242 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 243 eh, podeli prvi del za, proti, proti. Vzdržanje sprejeta drugi del za. Proti. Vzdržanje ni jasno. O drugem delu bomo glasovali elektronsko. Šte vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto torej. 244, 245 sta identično za proti vzdržanje sprejeto in ko 18 brezpredmeten, 246 in ko 19 za, proti, vzdržani elektronsko, 246 in ko 19 elektronsko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Tukaj imamo kompromisni predlog, konsolidiran predlog, da je za, proti, ozdržani, sprijeto. 252 za, proti, ozdržani, nijasno, elektronsko, 252 glasujte, prosim. Ste vsi glasovani? Konec glasovanja. 35 za, 28 za, proti sprejeto, 255 za, proti, ozdržani zavrnjeno, 253 za, proti, ozdržani zavrnjeno, 256 za, proti, ozdržani zavrnjeno. 257 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 258 za. Proti. Vzdržani. Ni jasno. Bomo preverili elektronsko. 258 elektronsko preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 259 za. Proti. Proti vzdržani sprejeto, 26 za, proti, vzdržani sprejeto, 27 za, proti, vzdržani sprejeto, 261 za, proti, ni jasno, 261 elektronsko, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. In kot 23 za. Proti. Samo 15 kolegov je glasovalo. Elektronsko glasujte. In kot 23 elektronsko, prosim. Haben alle abgestimmt. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Popolnoma jasno sprejeto. 28 za, proti, da je vzdržanje sprejeto, 25 za, proti, vzdržanje, po mojem tudi sprejeto, bomo preverili, 25, glasujte, prosim, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. In ko še 24 je tako brezpredmeten. 29 za. Proti. Vzdržani. Elektronsko, prosim. 29 elektronsko, konec glasovanja. Sprejeto. 264 za proti, vzdržani zavrnjeno. 263 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sprejeto. Bomo preverili 263, preverjamo elektronsko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 266 za, proti, vzdržanje sprejeto. 267 za, proti, vzdržanje sprejeto. 268 za, proti, vzdržanje sprejeto. 30 za, proti, vzdržani sprejeto. 369 in imko 26 za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko glasovali. 269 in imko 26 elektronsko preverjamo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja sprejeto. 270 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empl 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empl 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empl 15 za, proti proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, vzdržani sprijeto. Nadaljujemo z 282 za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili, 282 elektronsko, konec glasovanja jasno sprejeto. 283, 284, 16, M kot 30 za, proti, vzdržani sprejeto. 285 za, proti, vzdržani sprejeto. 286 za, proti, vzdržani sprejeto. 287 za, proti, vzdržani sprejeto. 287 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 7. Za, proti, vzdržanje sprejeto. 297, 298, M plus 17, M kot 34 za, proti, enthaltung, vzdržani. Bomo elektronsko preverili, zaradi tega, ker je samo polovica dvigala roke. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 299, 300 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis 4 za, proti, sprijeto. 307 in ko 36, 2 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 308 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sprejeto. Kompromis spet za, proti, vzdržani, sprejeto. 313 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj bomo preskočili na 322 za, proti, vzdržani. Vzdržani, elektronsko preverjamo, 322, glasujte prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 323, odpade jim ko 39 tudi, nadaljujemo z 326, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 328, za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 327 imko 41 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Drugi del bomo preverili, na željo preverjamo prvi del 327 in minko 41. Glasujte prosim, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. No, vse se splača poskusiti. Drugi del. Proti vzdržanju sprejeto. Tretji del za. Proti vzdržanju sprejeto. 329 za. Proti vzdržanju zavrnjeno. 330 za. Proti vzdržanju zavrnjeno. 331 za. Proti vzdržanju zavrnjeno vzdržani. Zavrnjeno, 332 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 333 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 334 za, proti, vzdržani. To ni jasno, 334 elektronsko preverjamo, glasujte, prosim, ste vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto. 340 za. Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. 336 za. Proti. Vzdržanje. Po mojem mnenju sprejeto, ampak nisem prepričan, zato bomo preverili elektronsko preverjamo 336. Ste vsi glasovali konec glasovanja. Sprijeto. Tristo enajštirideset za, proti, vzdržanje zavrnjeno, kompromis šest za, proti, vzdržanje sprijeto in nadaljujemo. 376, 376 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 377, proti, vzdržani, ni jasno, 377 bomo elektronsko preverili. Se vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 378 ist äh, zurückgezogen. 378 je umaknjen, 379 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32, 33, torej to je vse, brezpredmetno, pri meni je to stran 23. In sicer pri kompromisu 8 ste vsi našli to. Za, proti, vzdržani, sprijeto. In potem preskočimo do Richarda Zeberja. 428 za, proti, vzdržani. Richard Zeber bi rad to preveril. 426 je za. 428 428 zavrnjeno, 426 za, proti, zdržani zavrnjeno. 427 za, proti, po zdržani zavrnjeno. 425 za, proti, po zdržani zavrnjeno. 429, 430 in imko 56 za proti, vzdržani zavrnjeno. 431 za, proti, vzdržani ni jasno, bomo preverili elektronsko. 431 elektronsko preverjamo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 432 do imko 57, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeta. Imko 58 za, proti, vzdržani, ni jasno, bomo elektronsko preverili. Ni bilo čisto dobro, vidno ste vsi glasovali. Karl Šluter tudi. Dobro, odlično. Konec glasovanja. To je super sprejeto. In ko 59 proti, zdržani sprejeto, 135 je brezpredmeten, 639 je naslednje za, proti, zdržani, zavrnjeno, 440, proti, vzdržani, zavrnjeno, 441 za, proti, vzdržani, sprejeto, imko 62 za, proti, proti, vzdržani sprejeto. 442 za proti, vzdržani. Ni razvidno, elektronsko preverjamo 442. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, 443 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 444 za proti, vzdržani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 vzdržani sprejeto. Bomo preverili. 450. Elektronsko preverjamo. Če vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Imko 65 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 451 za proti, vzdržani. Mm, težko ugotoviti, zato bomo elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 452 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 9 za, proti, vzdržanje sprejeto, 681 je naslednji za, proti, vzdržanje zavrnjeno, kompromis 10 za, proti, vzdržanje sprejeto, kompromis 11 za, proti, vzdržanje sprejeto, kompromis 12 za, proti, vzdržanje sprejeto, 492, 493 za, proti vzdržani zavrnje, na kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 15 za, proti vzdržani sprejeto. Temet 508 za, proti vzdržani sprejeto, 56 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržanje sprejeto, kompromis 16 za proti vzdržanje sprejeto, 509 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 17 za proti vzdržanje sprejeto, 526 za proti vzdržanje zavrnjeno, 527 za proti vzdržanje sprejeto. 62 za, proti vzdržani sprijeta, 528 za, proti vzdržani sprijeta, 529 brezpredmeten, 530 za, proti vzdržani sprijeta, 531 za, proti vzdržani sprijeta, 531 za, proti sprejeto 18 kompromis za proti vzdržani sprejeto 66 in 20 sta naslednja za proti vzdržani sprejeto in ko 77 za proti vzdržani sprejeto 535 je naslednji za proti vzdržanje sprejeta. 537 za, proti vzdržanje sprejeta, 538 za, proti vzdržanje zavrnjen, M plus 18 za, proti vzdržanje je sprejeto, 539 brezpredmeten, konsolidiran 22 za, proti vzdržanje sprejeta proti, vzdržanje sprejeto. In nadaljujemo. 541, imko 79 za. 541 moramo glasovati in imko 79. Ste vsi to našli za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 546 za, proti, vzdržani, sprejeto. 545 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 546 in 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. 547, 548, 549, Rimko 81 za, proti, vzdržani. Elektronsko preverimo. Preverjamo elektronsko. Se vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Rimko 82 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 550, 551, Rimko 83 za proti vzdržani sprejeto. 552 brez predmeta, nadaljujemo za 555, za. Proti vzdržani sprejeto. In spet skačemo do 599, za. Proti vzdržani zavrnjeno. 600 za. Proti vzdržani sprejeto. 602 za, proti, vzdržanje sprejeto, 603 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 604 za, proti, vzdržanje sprejeto, 605 za, proti, vzdržanje sprejeto, 606 za, proti, vzdržanje sprejeto, 607 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, imko 94 za, proti, proti, vzdržani sprijeto, imko 95 za, proti, vzdržani sprijeto. Na željo bomo imko 95 preverili, elektronsko preverjamo. So vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. konsolidiran predlog 30 za, proti, vzdržanje sprejeto, 96 za, proti, vzdržanje sprejeto, 608 za, proti, vzdržanje sprejeto, 82 za, proti, vzdržanje, hm, ni jasno, preverjamo 82 elektronsko, ste vsi glasovali, Konec glasovanja. 36 za, 31 proti sprejeto. 610 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 611 za, proti, vzdržani, sprejeto. 86 za, proti proti, 8 žani zavrnjeno, 613 za, proti, vzdržani sprejeto, 615 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 616 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 88, 617 skupaj za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani sprijeto, 619 za, proti vzdržani zavrnjeno, 620 za, proti vzdržani sprijeto. 622 za, proti vzdržani zavrnjeno, 89 za, proti vzdržani sprijeto, 90 za, proti vzdržani sprijeto, imko 98 za, proti vzdržani sprijeto proti, vzdržanje sprijeto, kompromis 27 za, proti, vzdržanje sprijeto, konsolidiran 29 za, proti, vzdržanje sprijeto, imko 102 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, imko 103 za, proti, vzdržanje sprijeto, 93 za, proti, vzdržanje sprijeto. 104 za, proti, proti, vzdržanje sprejeto, 94 za, proti, vzdržanje sprejeto, 95 za, proti, vzdržanje sprejeto, in ko 105 za, proti, vzdržanje sprejeto, 629 za, proti, vzdržanje sprejeto, in ko 107 za, proti, vzdržanje sprejeto, 630 za, proti, vzdržanje sprejeto, vzdržanje in to bomo prejeli elektronsko, 630 elektronsko preverjamo. Glasujete, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Celo ste harmonični, 60 za, 7 proti, torej sprejeto. 631 za, proti, vzdržanje sprejeto. Imko 108 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 19 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 20 za, proti vzdržani sprejeto. 654 za, proti vzdržani sprejeto. 633, 634 do 666. Vse to glasujemo skupaj za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, en plus 22 za, proti vzdržani sprejeto, 663 za, proti vzdržani sprejeto, 667 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 21 za, proti vzdržani sprejeto, 102 za, proti vzdržani sprejeto, 679 za, proti vzdržani sprejeto, 680 za, proti vzdržani sprejeto, 681 za, proti vzdržani sprejeto, 682 za, proti vzdržani sprejeto, 683 za, proti vzdržani sprejeto, 684 do 695 blokov za, proti vzdržani sprejeto, 696 za, proti vzdržani sprejeto, 697 za, proti vzržanje. Ni jasno. 697 elektronsko preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrjeno. 698 za. Proti vzdržanje sprijeto. 699 za. Proti vzdržanje sprijeto. 700 za, proti, vzdržani sprejeto, 701 za, proti, vzdržani sprejeto, 704 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Za, nadaljujemo z 710, torej Veka Tyler. Za, proti, zavrnjeno. 739 za, proti, vzdržani, rezultat ni jasen. Elektronsko bomo to preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 740 za, proti, vzdržani, sprejeta. Imko 127 za, proti, vzdržani, sprejeta. 741 za, proti, vzdržani, sprejeta. 742 za, ne, ta je brezpredmeten. 109 za, proti, vzdržani, sprejeta. 747 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 748 za, proti, vzdržani, sprejeta. 749 za, proti, vzdržani, sprejeta. 750 za, proti, vzdržani, sprejeta vzdržani sprejeta. 751 do 754, ne, ti so brezpredmetni. 752 za proti vzdržani. Rezultat ni jasen. Elektronsko bomo še enkrat glasovali. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 755 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ampel 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 756 za, proti, vzdržani. To bomo elektronsko preverili. Rezultat ni jasen. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 758 za, proti vzdržani zavrnjena. E, predlog sprejem 28 za, proti vzdržani sprejeto. 759 za, proti vzdržani sprejeto. 760 za, proti vzdržani sprejeto. 761 in 130 za, proti vzdržani sprejeto. 763 in 767 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. IMKO 131 in IMKO 132 za, proti, vzdržani, sprejeto. 765 je brezpredmeten, EMPL 24 za, ne, Tudi ta je brezpredmeten, potem nadaljujemo z sedemsto dvainšestdeset za še enkrat sedemsto dvainšestdeset je naslednji predlog spremembe, o katerem glasujemo. Vsi ostali so brezpredmetni za, proti, vzdržani sprejeta. 769 za, proti vzdržani, zavrnjena. Empel 27 za, proti vzdržani, zavrnjena. 29, Empel 29 za, proti vzdržani, sprejeta. Empel 29 za, proti vzdržani, sprejeta. Predlog smo 770 za proti, vzdržali, sprejeta. 771 do 777 v sklopu za, proti, vzdržali, sprejeto. 778 je brezpredmeten, 779 za, proti, vzdržani, sprejeto. MP30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 780 in 797 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. En plen 31 za, proti, vzdržani. Rezultat ni jasen, zato bomo to še elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 34 za, 28 proti, sprejeta. 782 za, proti, zdržani sprejeto. 781 je brezpredmetno, 783 za, proti, zdržani sprejeto. 784 za, proti, zdržani sprejeto. 785 za, proti, zdržani sprejeto. 786 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Empl 32 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno MP33 za, proti, vzdržani, to bomo preverili. MP33 preverjamo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 787 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 788 do 790 v sklopu, to so identični predloge sprememb za, proti vzdržani sprejeto. 791 za proti vzdržani sprejeto. IMKO 134 za proti vzdržani sprejeto. EMPL 34 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 793 za proti vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno, 794 za, proti vzdržani sprejeto. 124 za, proti vzdržani sprejeto. In ko 135 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo z predlogom spremembe 136. Za, proti, vzdržani, rezultat ni jasen, zato bomo to še elektronsko preverili, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 138 za, proti, vzdržani sprejeta. Kompromisni predlog 13 za proti vzdržani sprejeta. Glasovanje sklopov od 839 do 844 za proti vzdržani zavrnjeno. Glasovanje v sklopu imko 137 do imko 140 za proti vzdržani zavrnjeno. 845 za, proti, vzdržani, sprejeto. 846 in ko 141 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 847 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasovanje v sklopu o 850 in 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Potem nadaljujemo z Anjo Weisgerber in Holgerjem Kramerjem. Predlog smo imeli 849 za, proti, zdržani. Rezultat ni jasen, zato bomo še elektronsko glasovali. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeta. Imko 2 in nam predlog smo 259 za proti zdržani sprejeto. 160 za proti zdržani zavrnjeno. Želite preveriti? Glasujemo še elektronsko. Stimt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. MP3 za proti, zdržani sprejeta. 848 do imko 142 za, proti, vzdržani, to bomo še elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno oziroma sprejeto 38 proti 29. 853 do 855 za, proti, to bomo spet elektronsko preverili. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 856, ne, taj brez predmetem. Potem nadaljujemo za 140 in 857 za, proti, vzdržani, sprejeto. 859 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili še elektronsko in sicer predlog smembe 859. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. 860 in ko 144 za, proti, vzdržani, sprejeto. 861 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 862 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 863 za, proti, vzdržani, sprejeto. 864 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 865 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Imko 145 za, proti, vzdržani sprejeto, 866 je brezpredmeten in prav tako tudi naslednje predloge sprememb nadaljujemo z 871 za proti vzdržani. Zavrnjeno, ampak bomo to še elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 872 za, proti, vzdržani, sprejeto. 873 za, proti, vzdržani, sprejeto. 874 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Imko 146 za, proti, vzdržani sprejeto, 875 za, proti, vzdržani sprejeto, 876 do 889 v sklopu za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, to bomo še elektronsko preverili. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 878 za, proti, vzdržani, sprejeto. 881 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 882 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasovanje v sklopu od 883 do 887 za, proti, vzdržani, sprejeto. 890 za, proti, vzdržani, sprejeto. 892 je brezpredmeten, nadaljujemo z 895 za, proti, vzdržani. Številni niste dvignili roke, zato glasujemo še elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Imko 148 za, proti, vzdržani sprejeto. Imko 149 za, proti vzdržani sprejeto in kot 150 za proti vzdržani sprejeto, 897 za proti vzdržani zavrnjeno, 898 za proti vzdržani sprejeto in ko 151 je brez predmeta ne moramo glasovati. 151, torej za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 26, za, proti, vzdržani, sprejeto. 143 za, proti, vzdržani, sprejeto. 144 za, proti, vzdržani, sprejeto. In 152 za, proti, vzdržani, sprejeto. 145 za, proti, vzdržani, sprejeto. 901 za, proti vzdržanje sprejeto, 902 za, proti vzdržanje sprejeto, 903 za, proti vzdržanje sprejeto, konsolidirani predlog 21 eh, za, 23 za, proti vzdržanje sprejeto, 146 za, proti vzdržanje sprejeto, vzdržani sprejeto, 147 za, proti vzdržani sprejeto, ampl 1 do ampl 11 za, proti vzdržani sprejeto, 148 za, proti vzdržani rezultat ni jasen, bomo elektronsko preverili, ste vsi glasovali konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti. No, le tretjina je sodelovala, zato bomo to spet elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sto petdeset za proti, vzdržani zavrnjeno. 151 eh, za, proti, vzdržani sprejeto. 156 za, proti, vzdržani sprejeto. 5 za, proti, vzdržani sprejeto. 157 za, proti, vzdržani sprejeto. 158 dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, o tem bomo še elektronsko glasovali. Torej 158. drugi del. Elektronsko glasovanje ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrljeno. 162 za, proti, vzdržani sprejeto, M plus 4 za, proti, vzdržani sprejeto, M plus 5 za, proti, vzdržani sprejeto, 163 in M kot 3 za proti vzdržani sprejeto, en plus 6 za, proti vzdržani sprejeto, 164 za, proti vzdržani sprejeto, 176 za, proti vzdržani sprejeto, 179 za, proti vzdržani sprejeto, 177 za, proti vzdržani sprejeto, 8 za, proti, zdržani sprejeto, 187 za, proti, zdržani sprejeto, 195 za, proti, zdržani sprejeto, 196 za, proti, zdržani zavrnjeno, 197 za, proti, zdržani sprejeto, 198 za, proti, zdržani sprejeto, 198 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani, rezultat ni jasen, bomo elektronsko preverili. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto za jasno večino 200 za, proti, vzdržani sprejeto, 201 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 206 za, proti vzdržani sprejeto, 207 in imko 12 za, proti vzdržani sprejeto, 208 za, proti vzdržani zavrnjeno, 209 eh, in imko 13 za, proti vzdržani sprejeto, 210 za, proti vzdržani sprejeto. 213 za, proti vzdržani sprejeto, 214 za, proti vzdržani sprejeto, 215 za, proti vzdržani zavrnjeno, imko 15 za, proti vzdržani zavrnjeno, 216 za, proti vzdržani, to bomo še elektronsko preverili, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 217 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 218 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 219 za, proti, vzdržani sprejeto, 220 za, proti, vzdržani sprejeto. bomo preverili še elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 221 za, proti, vzdržani. Še enkrat. 221 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa prvo končno glasovanje, elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 52 za, 12 eh, proti, 3 vzdržani glasovi in še končno glasovanje, elektronsko glasovanje v zakonodajni resoluciji. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 52 za, 12 proti, 3 vzdržani. Iskrene čestitke Dagmar od Berend in najlepša hvala tudi tajništvu, kajti vemo, koliko dela je bilo potrebnega za pripravo tega glasovalnega seznama. To zagotovo ni bilo lahko delo, zato najlepša hvala vsem udeležencem oziroma sodelavcem. No, zdaj pa nikar ne odidite, kaj ti nadaljevali bomo in sicer z poročilom, ki ga pripravi Peter Lize. Najprej konsolidiram predlog 26 za za, proti, zdržani, dobro. Sprejeta. 111 za, proti, vzdržani, sprejeta. 13 za, proti, no, rezultat ni najbolj jasen, zato bomo še elektronsko glasovali. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Nadaljujemo za 12 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani sprejeto, drugi del za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 113 in jim ko 6 za, proti, zdržani, zavrnjeno. In ko 6 za, proti. A ne, ta je bil že vključen, se bo upravlja predsednik. Če bi znal brati, bi to zagotovo bila moja prednost. 115 za, proti, zdržani, sprejeto, 117 za, proti, Zdržani. Rezultat ni jasen, bomo elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 116 za. Proti. Zdržani. Želite, da naredimo odmor, samo pet vas še glasuje. 116 elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa imko 8 za, proti, vzdržani sprejeto, 17 za proti, vzdržani zavrnjeno in ko 9 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 118 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 119 za, proti, vzdržani sprejeto. 120 v dveh delih, prvi del za, proti, Vzdržani sprejeto in drugi del za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti. Drugi del. Elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeta. Sedaj pa imko deset za, proti, vzdržani sprejeta, 19 za, proti, vzdam. 121 za, proti, vzdržani sprejeto, 122 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 123 inimko 11, ne, ta dva sta brezpredmetna. Nadaljujemo za 124 za, proti, vzdržani sprejeto, 21 za, proti, vzdržani sprejeto, imko 12 za, proti, vzdržani sprejeto, imko 13 za, proti, vzdržani sprejeto, 125 za, proti, Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 126 za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 127 za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. In ko 14 za. Proti. Vzdržanje sprejeto. 128 za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 129 za. Proti združani zavrnjeno. V sklopu 22 in 23 za, proti, združani sprejeto, 24 za, proti, združani sprejeto, 131 za, proti, združani sprejeto. No, to bomo še elektronsko preverili. Stane 31, elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 132 za, proti, vzdržani, sprejeto. En plus 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 133 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 8 za, proti vzdržani sprejeto, 27 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti vzdržani sprejeto. 136 za, proti, vzdržani. Rezultat ni jasen, bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Imko 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 138 za. Ne, ne. Ta je brezpredmeten. Potem pa nadaljujemo z 29. Ker je bil imko 17 sprejet, zato je ta brezpredmeten odgovarjal predsednik na glasove iz dvorane, ki jih tolmači žal ne slišimo. Predlog smo nebe 29 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? No, bomo preverili. Pravite spremembe 29, če elektronsko glasovanje torej. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zelenih je bilo več. Konsolidiran predlog 4a za proti vzdržani sprejeto, konsolidiran predlog spremembe 4b je brezpredmeten. Sedaj pa 145 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 146 za, proti, vzdržani sprejeto, 147 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani sprejeto, 150 za proti, vzdržani zavrnjena, 32 in 151 za, proti, vzdržani. No, ta rezultat ni najbolj jasen, zato bomo to še elektronsko preverili. Elektronsko glasovanje torej, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Imko 22 za, proti, vzdržani. Združanje sprejeto, 33 za, prvi del, proti, za, proti, združanje sprejeto, drugi del, za, proti, združanje zavrnjeno, imko 23, je brezpredmeten, 152, imko 24 za, proti, proti, vzdržani sprejeto, 153 za, proti vzdržani sprejeto, 154 in enko 25 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 10 za, proti vzdržani sprejeto. 155 za, proti vzdržani zavrnjeno, 162 in naslednji za, prosim. 155 sprejeto. Želite preveriti? Es. Bomo preverili. Das Problem, man muss sich auch an der Abstimmung beteiligen. Treba je tudi sodelovati pri glasovanju. V tem je problem. So vsi glasovali. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. In glej, glej, sprejeto. Kralj je imel že dvakrat prav danes. 162 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 34 za, proti, vzdržanje sprejeto, 35 za, proti, vzdržanje sprejeto, 164 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, in ko 28 za, proti, vzdržanje sprejeto, 165 za, proti, proti, vzdržani zavrnjeno, 166 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 167 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 168 za, proti, vzdržani zavrnjeno, imko 30 za, proti, vzdržani sprejeto, 169 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 170 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 171 za. 171, 171 za, proti, zavrnjeno. 172 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 174 za, proti, vzdržani, sprejeto. 175 za, proti proti vzdržani zavrnjeno, kompromise naj za, proti vzdržani sprijeto, 36 za, proti vzdržani sprijeto, 182 za, proti vzdržani sprijeto, 37 za, proti predsednik je rekel 137-37 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 38 za. Prosim, bomo preverili? 37 preverjamo. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 38. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 38 želite preverjati? Torej, še enkrat, elektronsko preverjamo 38. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sto trinosemdeset za, proti vzdržani zavrnjeno. V bloku imko 31, imko 32 za, proti vzdržani mi ni čisto jasno. Imko 31, 32 elektronsko preverjamo. Glesujmo, prosim. Ham alle abgestimmt? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. je sprejeto. 185 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 186 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto, se upravičujem. In kot 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, sprijeto. Sodvetimo se Inko 35. Ja, poslušam Karla Šulterja. Ste želeli ček? Bomo preverili. Imko 33. Ham alle abgestimmt? Ste vsi glasovali. Štiri mi še manjkajo. Tri. Konec glasovanja sprejeta. 189 in ko 35 za proti vzdržanje sprejeta. 188 in ko 34 za proti vzdržanje sprejeto. 190 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 7 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 13 za proti vzdržanje sprejeto. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprijeto, kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprijeto, kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprijeto, 208-209 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 18 za, proti, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 19 za, proti, vzdržani sprejeto, 219, 220, ne, najprej 219, se pravičujem, za, proti, vzdržani sprejeto, 220 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 20 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 21 za, proti, proti vzdržani sprejeto, imko 44 za, proti vzdržani sprejeto, 228 za, proti vzdržani sprejeto, 229 za, proti vzdržani sprejeto, 230 za, proti vzdržani sprejeto, 232 za, proti vzdržani sprejeto, 233 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 22 za, proti vzdržani sprejeto, proti vzdržanim sprejeto, 237, 106 za, proti vzdržanim sprejeto, 239 za, proti vzdržanim sprejeto, imko 45 za, proti vzdržanim sprejeto, imko 46 za, proti vzdržanim sprejeto, impl 10 za, proti vzdržanim sprejeto, konsolidiran predlog 27 za, proti vzdržanim sprejeto. 259 za, proti. To bomo elektronsko preverili, 259 elektronsko preverjamo. Se vsi glasovali? No, zaženimo napravo za glasovanje. Ste torej vsi glasovali? 259, konec glasovanja, sprejeto. 260, 262 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani. Tudi sprejeto, mislim. 41, dajmo preveriti. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To je šlo prehitro. Torej še enkrat. 41, preverjamo elektronsko, glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. In ko 47 za? Proti? vzdržanje zavrnjeno, imko 48 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 266 za, proti, vzdržanje, ni jasno, 266 še enkrat, elektronsko preverjamo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno, 42 za, proti, vzdržanje, vzdržani in zavrnjeno. Nadaljujemo. Želite preverjanje? 42, 42 preverjamo. Glasujte, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Črno-zeleno. 200, 204. Ja, einige haben es ja verstanden. 274 Proti, vzdržani, zavrnjeno. 275 za, proti, vzdržani, sprejeto. 276 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto petinštirideset za proti vzdržani sprijeto in ko petdeset za proti vzdržani sprijeto in ko enainpetdeset za proti vzdržani sprijeto dvesto oseminsedemdeset za proti vzdržani ni jasno dvesto oseminsedemdeset preverjamo elektronsko ste vsi glasovali Konec glasovanja.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 vzdržani sprejeto, kompromis 1 za, proti vzdržani sprejeto, 48 za, proti vzdržani sprejeto, 283 za, proti vzdržani sprejeto, 49 za, proti vzdržani sprejeto, 50 in 285 za, proti vzdržani sprejeto, 51 za, proti vzdržani sprejeto, 54 in 25 skupaj v bloku za, proti vzdržani sprejeto, 286 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto, konsolidiran 28 za, proti vzdržani sprejeto, To bomo elektronsko preverili. Konsolidiran predlog 28. Elektronsko preverjanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Imko 56. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Imko 57. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 298. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Zavrnjeno. IMKO 58 za, proti, vzdržani sprejeto, 266 za. 299. 299 za, proti. Ist angenommen. Sprejeto. 300 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 301 za. Proti vzdržani zgledo, 303 za, proti, vzdržani zavrnjeno, in ko 60 za, proti, vzdržani zgledo, 304 in imko 61 za, proti, vzdržani zgledo, imko 62 v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno, drugi del za, proti,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 proti, vzdržani sprejeto, kompromis 25 za, proti, vzdržani sprejeto, 317 za, proti, vzdržani sprejeto, 318 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 9 za, proti, vzdržani sprejeto, 331 za, proti, vzdržani sprejeto, 332 za, proti, vzdržani sprejeto, 332 za, proti, vzdržanje sprejeto, 333 za, proti, vzdržanje sprejeto, 334 za, proti, vzdržanje sprejeto, 335 za, proti, vzdržanje sprejeto, 336 v de dveh delih, prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti, vzdržanje sprejeto, 337 za, proti, vzdržanje sprejeto, 338. Taki? Proti, vzdržanje. Ni jasno, bomo preveli 338. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 340 za. Proti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 proti, vzdržani, ni jasno, elektronsko preverjamo 62, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 347 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani sprejeto, 348 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 64 za, no bomo vendarle preverili, 348 elektronsko preverjamo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, 348. 35 proti 31 sprijeto. 64 za. Proti. Zdržani. Moramo preveriti elektronsko. 64 elektronsko preverjamo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprijeto. 349 za. Proti. Ne, ta seveda odpade, je brezpredmeten. Nadaljujemo z imko 77 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 65 za. Proti. Vzdržani je sprejeto. 350 za. Proti. Vzdržani je sprejeto. 351 za. Proti. Vzdržani je sprejeto. 352 za. Proti proti, vzdržani, zavrnjeno, 353 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ampli 15 za, proti, sprejeto, proti, vzdržani, sprejeto, 355 za, proti, vzdržani, sprejeto, 66 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 356 za, proti, vzdržani, sprejeto, 357 za, proti, vzdržani, ni jasno, 357, preverjamo elektronsko, so vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno, 358 za, 358 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 67 za, proti, vzdržani zavrnjeno, in 78 za, proti, vzdržani sprejeto, 359 za, proti, vzdržani sprejeto, 382 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 17 za, proti, proti vzdržanje sprejeto. 385 za, proti vzdržanje sprejeto. 68, 69 skupaj za, proti vzdržanje sprejeto. 386 za, proti vzdržanje sprejeto zavrnjeno. 387 za, proti, vzdržani sprejeto, 80 odpade, 388 za, proti, vzdržani sprejeto, 389 za, proti, vzdržani zavrnjeno. In ko 81 za, proti, vzdržani sprejeto, 70 za, proti, vzdržani sprejeto, proti vzdržanju sprejeto in kot 82 dveh delih prvi del. Samo o drugem delu. In kot 82 drugi del. Za, proti vzdržanju sprejeto. In kot 83 za, proti vzdržanju sprejeto. 390 za, proti vzdržanju sprejeto. 71 za, proti vzdržanju sprejeto. sprejeta. 72 za, proti, vzdržani sprejeto, 391 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 392 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 393 za, proti, vzdržani sprejeto, 394 za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržanje sprejeto, 395 za, proti, vzdržanje sprejeto, 396 za, proti, vzdržanje sprejeto, 397 za, proti, vzdržanje. Bomo elektronsko preverili, 397 elektronsko preverjamo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. sprejeto. Če koga motimo pri telefoniranju, potem bi lahko prekinil to sejo za kratek čas. Kompromis 13. Kompromis 13, eh, pardon, 3. Za, proti. Vzdržani sprejeto. 398 in 399 za, proti vzdržani zavrnjeno. Imko 85, 86, 87 in 88 za, proti vzdržani sprejeto. Imko 89 za, proti vzdržani sprejeto. Imko 90 za, proti vzdržani sprejeto. Imko 91 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani. Sprejeto. En ple ena za, proti, vzdržani, sprejeto. En ple dva, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ena za, sprejeto proti, vzdržani sprejeto, 76 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 80 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 82 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 84 za, proti, vzdržani sprejeto, impl 3 za, proti, vzdržani sprejeto, 3 za, proti, vzdržani sprejeto, 86 za, proti, vzdržani sprejeto. 85 brezpredmeten, 4 empl za, proti, vzdržani sprejeto, inko 3 za, proti, proti, vzdržanje sprejeto, 87 za, proti, vzdržanje sprejeto, empl 5 za, proti, vzdržanje sprejeto, 99 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 101 za, proti, vzdržanje sprejeto, empl 7 za, proti, vzdržanje sprejeto, 105 eh, skupaj za, proti vzdržani sprejeto, 107 za, proti vzdržani sprejeto, 108 za, proti vzdržani sprejeto, 6 za, proti vzdržani sprejeto, 8 za, proti vzdržani sprejeto, 9 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto. 10 za, proti, vzdržani sprejeto, 11 za, proti, vzdržani sprejeto, 109 s tem odpade oziroma brezpredmeten in smo že pri končnem glasovanju. Glasujemo kot vedno elektronsko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 57 za nič proti 8 vzdržanih glasov. In s tem prehajamo k drugemu končnemu glasovanju. Glasujte. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 57 za, nišče proti, 7 vzdržanih glasov. Iskrene čestitke poročevalcu Petru Lizeju. In še enkrat najlepša hvala, Nori, sekretarjata. Vem, koliko ur dni so vložili v ta dosje, ampak mislim, da se je splačalo, da smo zadevo še enkrat preložili in zdaj gre z lahko stvar na plenarno zasedanje. Uh, wird, lieber Peter Liese. Peter Liese. Peter Liese. Dragi Peter Liese drugače bomo kar brez tebe. Želiš mandat? Mislim, da predsednik to ve, tako kot priporočilo Dagmar od Berend. Želimo še zadevo izboljšati, narediti manjše popravke. Hvala lepa za podporo, hvala lepa tudi vsem sodelavcem, ki so trdo delali pri pripravi. Hvala lepa, s tem je vse jasno. Dagmar Odberen želi še enkrat besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. To je bilo trdo delo. Ni bilo lahko. Hvaležna sem poročevalcem Senci. Dolga pot je peljala do te točke, do plenarnega zasedanja. Še moramo sodelovati, upam, da bomo sodelovali. Sama sem poskušala to storiti z kompromisnimi predlogi in želim dati tudi svoj eh, prispevek, ne zato, da prosim za mandat tukaj, ampak da glasujemo na plenarnem zasedanju in šele takrat začnemo za pogajanje oziroma posvetovanje. Hvala lepa, Dagmar Odberend. In še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi teh dosijejev. Seveda sodelavci političnih skupin tudi še pred pogajanji. Also nochmal, Torej, še enkrat. Najlepša hvala vsem asistentom, političnim skupinam, sodelavcem političnih skupin, ki so veliko ur ložili v to delo, zato da so pripravili to, ta glasovalni seznam. Tega sam ne počnem, to počenjajo predstavniki skupin skupaj s sekretarjatom. Prav, zdaj pa dalje. Smo pri 13. točki na dnevnem redu. Tukaj imamo poročevalca Rusija in glasovali bomo o predlogu spremembe 101. Za proti vzdržani sprejeta. 102 za proti vzdržani sprejeta. 103 za proti vzdržani sprejeto 104 za, proti vzdržani sprejeto 105 za, proti vzdržani sprejeto 106 za, proti vzdržani sprejeto 108 za, proti vzdržani sprejeto 107. Želite to preveriti? 108. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 107 za, proti, zdržani sprejeto, 109 za, proti, zdržani sprejeto, 110 za, proti, zdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 111 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 1 za proti vzdržani sprejeto, 113 za proti vzdržani sprejeto, 114 za proti vzdržani sprejeto, 115 za proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, 116 za, proti vzdržani sprejeto, 117 za, proti vzdržani sprejeto, 118 za, proti vzdržani zavrnjeno. Konsolidiran predlog spremembe 2 za, proti vzdržani še enkrat bomo to elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 42 za, 17 proti, sprejeto z veliko večino, 123 za, proti, vzdržani sprejeto, 124 za, proti, vzdržani sprejeto, 126 za, proti, vzdržani sprejeto, 127 za proti vzdržani sprejeto, 130 za, proti vzdržani sprejeta. Sto enaintrideset za, proti, vzdržani sprejeto, sto dvaintrideset za, proti, vzdržani sprejeto. Rezultat ni jasen, to bomo elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 133 za, proti, vzdržani sprejeto. 134 za, proti, vzdržani sprejeto. 135 za proti, vzdržani, sprejeta. 136 s tem odpade, 137 za, proti, vzdržani, sprejeta. 138 za, proti, vzdržani, sprejeta. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 141 za, proti, vzdržani, sprejeta. 142 za, proti, vzdržani, sprejeta vzdržani sprejeta, 143 za, proti vzdržani sprejeta, 144 za, proti vzdržani sprejeta, 145 za, proti vzdržani sprejeta, 146 za, proti vzdržani sprejeta, 147 za, proti vzdržani sprejeta, 148 za, proti vzdržani sprejeta, 149 za, proti vzdržani sprejetost, 151 za, proti vzdržani sprejetost, 150 za, proti vzdržani sprejetost, 152 za, proti vzdržani zavrnjena, 153 za, proti vzdržani sprejeta, konsolidiran predlog spremembe 3 za, proti vzdržani sprejetost vzdržani. To bomo še elektronsko preverili. Elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Spre je to. 159 za, proti, vzdržani rezultat ni jasen. 159 elektronsko glasovanje ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 160 za, proti, vzdržani, sprejeto. 161 za, proti, vzdržani, sprejeto. 164 za, proti, vzdržani, sprejeto. 165 za proti, vzdržani, sprejeto. 165 za, ne, 166 se je pripravljal predsednik za, proti, vzdržani, sprejeto. 167 za, proti, vzdržani, sprejeto. 171 za, proti, vzdržani, sprejeto. 171 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 172 za, proti, vzdržani sprejeta, 173 za. Ne, oprostite, samo trenutek, da se dogovorimo. 174 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 175 za, proti, vzdržani, sprejeto, 176 za, proti, vzdržani, sprejeto, 177 za, proti, vzdržani, sprejeto, 179 za, proti, vzdržani, sprejeto, 181 za, proti, vzdržani, sprejeto, 182 za, proti, vzdržani, sprejeto, 184 za, proti vzdržani sprejeto, 185 za, proti vzdržani sprejeto, 186 za, proti vzdržani sprejeto, 187 za, proti vzdržani sprejeto, 188 za, proti vzdržani zavrnjeno, 189 za proti vzdržani sprejeto, 190 za, proti vzdržani sprejeto, 191 za, proti vzdržani sprejeto, 192 za, proti vzdržani sprejeto, 193 za, proti vzdržani rezultatni jasen, 193 elektronsko glasovanje. Glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 194 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 195 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 196 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 197 za, proti, vzdržani. Rezultat ni jasen, tudi to bomo elektronsko preverili. 197, elektronsko glasovanje, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Konsolidiran predlog spremembe 4. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Dvesto dva je brezpredmeten. Ne, moramo o tem glasovati. Ah, sem šel predaleč. 199 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo za 204 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 205 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjena. 206 za, proti, vzdržani sprejeta. Konsolidiran predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani sprejeta. 211 za, proti, vzdržani. Rezultat ni jasen, torej bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjen kompromisni predlog šest za proti vzdržani sprejeto 216 za proti vzdržani sprejeto 215 za proti vzdržani sprejeto 217 za proti vzdržani sprejeto 218 za proti vzdržani zavrnjeno 219 za proti vzdržani sprejeto, 220 za proti vzdržani sprejeto, 221 za proti vzdržani sprejeto, 222 za proti vzdržani sprejeto, 224 za proti vzdržani sprejeto, 225 za proti vzdržani sprejeto. 228 za, proti, stržani zavrnjeno, 229 za, proti, stržani zavrnjeno, 230 za, proti, vzdržani sprejeta, 231 za, proti, vzdržani sprejeta, 232 za, proti, vzdržani sprejeta vzdržani sprejeto, 233 za, proti vzdržani sprejeto, 234 za, proti vzdržani zavrnjeno, 235 za, proti vzdržani sprejeto. gebe einmal zu Protokoll. Wir haben gerade. glasovali o predlogu spremembe 232 po pomoti, kajti sprejeli smo predlog spremembe 230, zato je bil ta pravzaprav brezpredmeten. No, sedaj pa nadaljujemo z 236 za. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 237 za, proti, vzdržani, sprejeto. 238 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Konsolidiram predlog svojim besedam za, proti, vzdržani, sprejeto. No, zdaj pa nadaljujemo s predlogom svojim B3 za proti, vzdržani sprejeto, 4 za, proti, vzdržani sprejeto, 5 za, proti, vzdržani sprejeto, 6 za, proti, vzdržani sprejeto, 7 za, proti, vzdržani sprejeto, 8 za, proti, vzdržani sprejeto. No, to je že mimo. 9 je brezpredmeten, 10 za proti, zdržani sprejeta, 13 za, proti, zdržani sprejeta, 16 za, proti, zdržani sprejeta, 17 za, proti, vzdržani sprejeta, 19 za, proti, vzdržani sprejeta, 20 za, proti, vzdržani sprejeta, 21 za, proti, vzdržani sprejeta, vzdržani sprejeto, 22 za, proti vzdržani sprejeto, 23 za, proti vzdržani sprejeto, 24 za, proti vzdržani sprejeto, 27 za, proti vzdržani sprejeto, 28 za, proti vzdržani sprejeto, 32 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, Proti vzdržanje sprejeto. 33 za. Proti vzdržanje sprejeto. 35 za. Proti vzdržanje sprejeto. 36 za. Proti vzdržanje sprejeto. 37 za. Proti vzdržanje sprejeto. 38 za. Proti vzdržanje sprejeto. 39 za. Proti vzdržanje sprejeto. Rezultat ni bil jasen. Še enkrat, 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za,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 Zavrnjeno. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa ustni predlog sprememb 1. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 62 za, proti, vzdržani sprejeto, 60 za, proti, vzdržani sprejeto, 61 za, proti, vzdržani sprejeto, 63 za, proti, vzdržani sprejeto, 64 za, proti, vzdržani sprejeto, 65 za, proti, vzdržani sprejeto, 66 za, proti, vzdržani sprejeto, 68 za, proti, proti vzdržani sprejeto, 69 za, proti vzdržani sprejeto, 71 za, proti vzdržani sprejeto, 72 za, proti vzdržani sprejeto, 73 za, proti vzdržani sprejeto, 75 za, proti sprejeto, 76 za, proti vzdržani sprejeto, 77 za, proti vzdržani sprejeto, 78 za, proti vzdržani sprejeto, 79 za, proti vzdržani sprejeto, 80 za, proti vzdržani sprejeto, 81 za, proti vzdržani sprejeto, 82 za, proti vzdržani sprejeto, 83 za, proti vzdržani sprejeto, 84 za, proti vzdržani sprejeto. Zagabenjamo glasovanje v sklopu. 86 za, proti vzdržani sprejeto, 87 za, proti vzdržani sprejeto, 88 za, proti vzdržani sprejeto, 89 za, proti vzdržani sprejeto, 90 za, proti vzdržani. To bomo preverili. 90 elektronsko glasovanje. Haben alle abgestimmt? ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 34 za, 85 proti sprejeta. 92 za. Bomo glasovali v sklopu od 92 do 100. Zakaj torej poročevalec ni predlagal glasovanje v sklopu? vsej svoji modrosti. 92 do 100. V sklopu za, proti, vzdržani. Sprejeto. In še končno glasovanje, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Oseminpetdeset za. Vsi so oziroma ste zadovoljni s tem poročilom. Torej, poročilo sprejeto, iskrene čestitke, kolega. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vsem poročevalcem v senci in vsem kolegom, ki so pomagali pri pripravi tega poročila. Hvala pa tudi pristojnim uradom. Hvala lepa. No, rad bi se pridružil tem zahvalam. Zdaj pa nadaljujemo z poročilom kolegice Karin Kadenbach. No, do pol sedmih imamo še nekaj časa, tako da lahko kar nadaljujemo. Ste vsi pripravljeni? Imate vsi pred seboj glasovalne sezname regi 2. Za, proti, vzdržani sprejeto, M plus 1 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 22 za proti vzdržani. Rezultat ni jasen, bomo elektronsko preverili. 22, elektronsko glasovanje, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprijeta. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empl 10 za, proti vzdržani sprejeto, Empl 11 za, proti vzdržani sprejeto, 26 za. Želite preveriti Empl 11, elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 35 za, 18 proti, z veliko večino sprejeto, 26 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 26. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Nadaljujemo z 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno, 28 za, proti, vzdržani sprejeto, 29 za, proti, vzdržani sprejeto, 30 za, proti, vzdržani sprejeto, 31 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 32 za, proti, vzdržani rezultat ni jasen, bomo to še elektronsko preverili, elektronsko glasovanje, glasujemo, ste vsi glasovali konec glasovanja sprejeto. 33 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani zavrnjeno, regi 9 za, proti vzdržani sprejeto, empl 2 za, proti vzdržani zavr, sprejeto, 35 za, proti vzdržani zavrnjeno, 36 za proti vzdržani zavrnjeno, MP3 za, proti vzdržani zavrnjeno, MP4 za, proti vzdržani zavrnjeno, MP5 za, proti vzdržani sprejeto, MP6 za, proti vzdržani sprejeto, pred osmim besedem in 30 za, proti vzdržani zavrnjeno, MP12 za, proti vzdržani zavrnjeno, proti vzdržani sprejeto, en plus sedem za proti vzdržani zavrnjeno, predlog smo 38 za, proti vzdržani zavrnjeno, 39 za, proti vzdržani zavrnjeno, 40 za, proti vzdržani zavrnjeno, 41 za, proti vzdržani zavrnjeno, 42 za, proti vzdržani sprejeto, regi 3 za, proti vzdržani zavrnjeno, 43 za, proti vzdržani zavrnjeno, 44 za, proti vzdržani sprejeto, 45 za, proti vzdržani zavrnjeno, 46 za, proti vzdržani sprejeto, 47 za, proti vzdržani zavrnjeno. Rezultat ni jasen, to bomo preverili. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. M plus 8. Za. Proti. Sprejeto. 48 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 49 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. M plus 13 za proti vzdržanji. Sprejeto. Empel 9 in regi 11 sta identična za proti vzdržanji. Sprejeto. 51 za proti vzdržanji. Zavrnjeno. 50 za proti vzdržanji. Še enkrat 50 za proti vzdržanji. Sprejeto. 52 za, proti vzdržani. Sprejeto, 53 za, proti vzdržani. Sprejeto, 54 za, proti vzdržani. Rezultat ni bil jasen, torej bomo preverili elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 54. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 55 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 56 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 58 za, proti, zdržani, sprejeto, 59 za, proti, zdržani, sprejeto, 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 63 za, proti, vzdržani, sprejeto, 64 za, proti, vzdržani. Rezultat ni jasen, bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 65 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 66 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 67 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 68 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 69 za proti, vzdržani sprejeto, 71 za, proti, vzdržani sprejeto, 70 za, proti, vzdržani sprejeto, M plus 14 za, proti, vzdržani sprejeto, M plus 16 za, proti, vzdržani sprejeto, M plus 17 za, proti, vzdržani sprejeto, M plus 18 za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani, sprejeto 57 za, proti vzdržani, sprejeto 73 za, proti vzdržani, zavrnjeno, en plus 15 za, proti vzdržani, sprejeto, en plus 19 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromisni svežen C1 za, proti vzdržani, sprejeto sedaj pa 80 za, proti vzdržani zavrnjeno, 72 za, proti vzdržani zavrnjeno, regi 5 za, proti vzdržani zavrnjeno, 81 za. Želite preveriti regi 5 elektronsko glasovanje. jaz na večino sprejeto, ne da bi poznal rezultat, lahko to že rečem. No, nekako sem se že povezal z tem eh, volilnim aparatom. Za, proti, vzdržani, ali 80 no, je sprejet. Ampak bomo še enkrat preverili elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, 82 za, proti vzdržani sprejeto, 84 za, proti vzdržani. Rezultat ni jasen, bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 83 za, proti vzdržani vzdržani sprejeto. 85 za, proti, vzdržani sprejeto, regi 10 za, proti, vzdržani. Rezultat ni jasen. Elektronsko glasovanje, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno, regi 6 za proti, vzdržani, sprejeto. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 87 za, proti, rezultat spet ni jasen, kaj ti tri liberalci več ne glasujejo. Überprüft. No, bomo to preverili. Sedeminosemdeset. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Oseminosemdeset za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Devetinosemdeset za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Devetdeset za proti, vzdržani sprejeto, 91 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 92 za, proti, vzdržani zavrnjeno, regija 7 za, proti, vzdržani sprejeto, regija 8 za, proti, vzdržani sprejeto, 93 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Dva za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet za, proti, vzdržani. To je, to bomo raje preverili. Elektronsko glasovanje predlog spremembe 5. Glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 6. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 7. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 8. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 9. Za proti vzdržani zavrnjeno, 10 za, proti vzdržani zavrnjeno, 11 za, proti vzdržani zavrnjeno, 12 za, proti vzdržani sprejeta, 13 za, proti vzdržani sprejeta. 14 za, proti vzdržani sprejeto, 15 za, proti vzdržani zavrnjeno, 16 za, proti vzdržani sprejeto, MPLA za, proti vzdržani sprejeto, 17 za, proti vzdržani sprejeto, 18 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto. Vzdržani zavrnjeno, MPLE za, proti vzdržani sprejeto, v sklopu 20 in 1, samo še črte vidim, 20 in 1 za, proti vzdržani sprejeto, MPLB za, proti vzdržani sprejeto, MPLC za, proti vzdržani sprejeto zdržani. Zavrnjeno MPD za proti zdržani. Sprejeto MPL, vodna izjava 2, za ne, 2, ja, za proti zdržani. Sprejeto MPL, vodna izjava 3, za proti zdržani. Sprejeto MPL, vodna izjava 4, za proti zdržani. Sprejeto in s tem smo že zaključili elektronsko končno glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 47 za, 3 proti in nič vzdržanih. Iskrene čestitke Karin Kalembah. 2 uri 20 minut eh, so nekateri zdržali tukaj vsem, ki so to storili, se prisrčno zahvaljujem. Zdaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu, 15. točko, ampak bomo počakali minutko. Tisti, ki želite ostati v dvorani, ste vljudno vabljeni, tisti, ki pa zapuščate dvorano, lahko to tudi zdaj storite. Čez minutko bomo začeli. So, ich glaube, jetzt hatten alle Kollegen die Möglichkeit, sich wieder hinzusetzen oder den Saal zu verlassen. No, mislim, da smo vsem dali priložnost, eh, da najdejo svoje mesto ali pa da zapustijo dvorano. Zdaj bi prosil spet za malce miru. Zdaj bomo govorili o rudarjenju s cianidom. Tukaj imamo predvideno izmenjavo mnen s predstavniki komisije. Vse skupaj je predlagal gospod Banki. Najprej pa bi predal besedo komisiji za uvod, potem pa bodo dobili, dobile kolegice in kolegi priložnost, da se odeležijo razprave. Prosim, da to naznačite z dvigom roke. Izvolite, komisija. Uh, uh, najlepša hvala gospod predsednik sam sem uh, vodja enote za reciklažo odpadkov in vodim tudi oddelek za krožno gospodarstvo. Hvala, ker ste povabili komisijo, da sodeluje pri tej izmenjavi mnen o uporabi cianida pri kopanju zlate rude. To je zelo kontroverzna tema. Leta 2000 je prišlo do večje nesreče v Baja Mareju v Romuniji. E, takrat je bil izpušen e, cianid e, v vodo in nekatere države članice so po tem dogodku prepovedali uporabo cianida pri rudarjenju zlate rude leta dva tisoč deset je parlament eh, sprejel resolucijo, ki predlaga splošno prepoved eh, rudarjenja s cianidom v Evropski uniji. In ta eh, razprava je še vedno živa. Obstajajo namreč novi rudarski projekti, ki tudi vključujejo uporabo te tehnologije, vsaj v dveh državah članicah. pri orisu situacije je pomembno omeniti še naslednje. E, Cjenice uporablja v številnih e, rudarskih obratih v Evropski uniji, še posebej se uporablja na finskem, švedskem. E, mislim, da obstaja tudi manjši obrat s to tehnologijo v Španiji. Izvedena je bila študija leta 2010 in ta študija kaže, da alternativne tehnike cianidu še niso um, gospodarsko uh, izvedljive oziroma uh, ne predstavljajo manjšega tveganja za okolje. In zato prepoved uporabe cianida uh, predstavlja tudi možnost uh, zaprtja številnih rudarskih obratov v Evropski uniji. Uh, Alternativa bi pa lahko tudi bila, da bi uh, rudo z zlatom izvažali v tretje države, ki bi uh, potem pod manj strogimi zahtevami to rudo obdelali. Komisija je izrazila svoje stališče glede rudarjenja s cianidom že večkrat. Eh, odgovorili smo na številna vprašanja v zvezi s tem, imeli smo izmenjavo uh, Eh, pisem in izmenjavo mnen. Želim pa predvsem poudariti izjavo gospoda Potočnika, ki jo je podal aprila 2011. Komisar Potočnik je v svoji izjavi rekel, da imamo v Evropski uniji uh, celovita pravila z zelo uh, jasnimi in strogimi zahtevami za rudarjenje. Imamo tudi določbo v direktivi o eh, oceni učinka na okolje in tudi direktiva o emisijah iz industrije eh, govori o tem. Poleg tega imamo še specifične instrumente, ki zadevajo upravljanje z odpadki iz rudarjenja. Imamo direktivo o odpadkih iz rudarjenja ki predvideva eh, stroge mejne vrednosti cianida. In te mejne vrednosti so zelo stroge. Lahko vam dam konkreten primer za nove rudarske obrate. Je maksimalna koncentracija cianida, ki je dovoljen v tej direktivi 200 krat nižja kot koncentracije, ki eh, so jih našli pri nesreči v Bajamareju. V praksi eh, gre za zelo eh, striktne mejne vrednosti in to pomeni, da vsi obrati za rudarjenje morajo v Evropske uniji razviti in vzpostaviti postopke, da odstranijo cianid preden eh, se znebijo odpadkov iz rudarjenja. V primeru nesreče bi to bistveno zmanjšalo učinke na okolje. Komisar Potočnik v svoji izjavi na plenarnem zasedanju omenja eh, tudi učinkovito izvajanje eh, tega zakonodajnega okvira. To bi moralo biti po njegovem mnenju naša glavna prioriteta. V tem času se je zgodilo še veliko stvari. Lansko leto so države članice vzpostavile nacionalne inventarje eh, zaprtih ali pa opuščenih obratov za rudarjenje. Eh, potem razvijamo tudi smernice za inšpekcijo obratov za odpadke iz rudarjenja. To bo sprejeto naslednje leto. Zdaj pa začenjamo tudi s procesom pregleda uh, rudarskih obratov in uh, s tem bi lahko bolje upravljali uh, z odpadki, ki vsebojejo cianid. Uh, komisija je začela tudi z novim projektom uh, za rudarjenje um, z zlatom, predvsem gre tu za projekt v Rosa Montanja v uh, Romuniji in pa še za en projekt v Španiji. Razprava o uporabi cianida v pridobivanju zlata kaže, da je zelo pomembno eh, nadaljevati eh, s to razpravo. Zaenkrat je uporaba cianida eh, najboljša alternativa zlata in drugih dragih kamnov oziroma eh, dragih kovin eh, ne moremo reciklirati. In zdaj imamo bolj eh, zahtevne standarde zbiranja, kot pa v času, ko je bila sprejeta direktiva. Po mnenju komisije pa recikliranje ne more nadomestiti uporabe eh, surovin. Eh, in reciklaža sama ne bo nikoli dosegla sto odstotnih stopenj. Imamo tudi velik kontrast med količino zlata, ki se proizvede v Evropski uniji, to je samo en odstotek svetovne proizvodne, in pa um, povpraševanjem po zlatu strani številnih uh, sektorjev industrije v Evropski uniji. Torej, uh, narediti moramo kar največ, da bomo dvignili stopne zbiranja in reciklaže, ampak še vedno uh, moramo zagotoviti pravila, da bodo uh, Eh, ekstraktivni tip industrije delali v okoljsko zdravih pogojih in neškodljivih pogojih. In zato imamo zakonodajni okvir tu v Evropski uniji, eh, predvsem ga omogoča direktiva o odpadkih iz rudarjenja in mislim, da bi na ta način morali doseči cilje z eh, tega področja. Hvala. Hvala lepa, gospoda Bank je želel, pa gospod Kavačjan. Najprej je Za besedo zaprosi gospod Banki. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, za besedo. V zvezi s, tem, s to temo se postavlja celo vrsto vprašanj. Predlagal sem, da naj se naš odbor ukvarja s to zelo pomembno temo. Moj predlog smo oblikovali iz različnih razlogov. Leta 2007 je Evropski parlament sprijel mnenje, v zvezi z rodarjenjem s cianidom in sicer v smislu, da naj bi zaprli rudnike, ki uporabljajo cianid. Vendar se to ni zgodilo gre za politično odločitev, ki je ne moremo sprijeti. Komisija bi morala eh, predstaviti predlog eh, zakonodajnega akta glede tega, komisar Potočnik in ostali se zavedajo, da, eh, da govorimo o odpiranju različnih rudnikov, ne samo o Rozi Montanji. Kar pa zadeva ta rudnik, Rozija Montanja, naj vas opozorim na naslednje. V tem primeru gre za največji rudnik v Evropi, površinski rudnik in tukaj bi začeli z obratovanjem leta 2016, kar pomeni, da bi izginil en kompleten hrib, ena gora in do leta 17 bi uporabili 42 milijonov in še nekaj ton cianida. Predstavljajte si, kaj bi se zgodilo, če bi tukaj prišlo do naravne nesreče. Voda bi seboj lahko odnesla vse tudi brez uporabe cianida, cel naselja, naravne dobrine in vse skupaj bi lahko odplavilo tudi brez cianida. Predstavnik eh, komisije je upozoril na naravno nesrečo, ki se je zgodila leta 2000, ko je bila uničena celotna flora in fauna eh, v porečju reke Tise. Tako da nimamo nobene garancije za to, da bomo lahko ustrezno zaščitili okolje, floro, fauno teh 250 milijonov. Ni prava cena za uničenje velikega kompleksa. To ni problem samo za Romunijo, ampak tudi druge države kot je je bilo v primeru nesreče ob tisi leta 2000. V Romuniji vladajo velike napetosti, tudi znotraj vlade, sicer je v parlamentu dosežena dvotretinska večina strani vlade, ampak pritisk eh, javnosti je zelo velik, eh, tako da si ljudje ne želijo tega projekta. Zato smo od komisije pričakovali več. Ko je romunska vlada pripravila predlog tega zakona, bi morala komisija natančno proučiti ta predlog. Zato vas sprašujem, ali je komisija stvar proučila. Vemo, da predlog spremembe zakona ustreza evropskim eh, normam, ampak eh, postaviti si moramo nekaj vprašanj glede varnosti. Vprašati se moramo, zakaj Evropski parlament o tem ni bil obveščen. Zakaj je komisija leta 2011 začela s pripravami, oziroma zakaj ni začela s pripravami na pripravo besedila o redbe, kajti parlament je sprejel predlog resolucije že leta 2008. In še eno vprašanje imam za komisijo. ali je komisija poprašala pri državah članicah, v katerih so čutili posledice nesreč. Tukaj mislim predvsem na Mačarsko. Ste se povezali z mačarsko vlado v zvezi s tem? Trenutno ni na voljo nobena tehnologija, ki bi lahko nadomestila uporabo cianidov. Bolgarska vlada je zavrnila izdajo dovoljenja, za odprtje rudnika, saj delajo na alternativni tehnologiji, alternativi za uporabo cianida. Zato ne vemo, kakšni so argumenti za odpiranje tovrstnega rudnika. sicer gre tukaj za večje količine zlata in eh, na tem področju nimamo eh, pravih eh, pravil, ki bi lahko prisilile rudnike, da vložijo neke raziskave novih tehnologij. Na švedskem imajo naprimer rudnike, ki dve tretjini celotnega zlata, ki ga pridobijo, pridobijo iz eh, reciklirane elektronske opreme. Komisija bi morala bistveno resneje vzeti predlog resolucije Evropskega parlamenta, saj smo predstavniki 500 milijonov evropskih državljanov. Smo s tem tudi največji parlament in nikakor ne moremo sprejeti, da Evropska komisija kljub. Uh, resoluciji parlamenta eh, zadeve ne prouči podrobno in ne smemo eh, dopustiti, da takšno pomembno temo zaradi političnih konfliktov ne bi obravnavali v tem odboru. Hvala. Hvala lepa. Kolega Tabaždi je naslednji. Hvala lepa. Hvala lepa. Strinjam se s kolegom Bankijem in njegovo pobudo. Tukaj gre za sporje oziroma razpravo med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. Komisija že dolga leta zadeve skriva pod eh, preprogo, ko se parlament sklicuje na svoje resolucije oziroma mnenje. Ta resolucija je bila sprejeta za dvotretinsko večino. Zato prosim naš odbor in tudi osebno vas, gospod predsednik, da eh, pripravite dopis za Evropsko komisijo v tem smislu. Tukaj gre namreč za nekaj, kar lahko ima resne posledice. In tukaj je treba takoj organizirati misijo, ki bo iskala dejstva v Romuniji. Treba je preveriti, kakšne so okoliščine. Opozoril bi na tri zadeve. Znotraj eh, tehnologije za uporabo cianida imamo tudi več različnih možnosti. Za zakaj romunska vlada od investitorja ne zahteva uporabo zaprtega sistema, kar uporabljajo že na švedskem in finskem. E, to bi že pomenilo e, neko zagotovilo za večjo varnost, če bi iz gospodarskih razlogov ta rudnik vendarle odprli. Zakaj ne bi izbrali oziroma predpisali uporabo metode zaključenega krogotoka. S tem bi imeli zagotovilo večje varnosti. To bi romunska vlada morala storiti. Drugič, eh, tukaj bi morali imeti očkodninsko odgovornost eh, za okoljske posledice. Če zdaj pride do nesreče, sploh ni zagotovljeno, da bo prišlo do obnove po škodi. Spomnimo se, kaj se je zgodilo na Mačarskem eh, po katastrofi z rdečim blatom. Tam je bila škoda štirikrat večja, kot je vrednost celotnega podjetja. Zakaj romunska država, podjetja, investitorja ne prisili v sklenitev takšnega zavarovanja? šlo naj bi za 25 milijonov dolarjev za obnovo po takšni nesreči in eh, to je popolnoma nesorazmerno v primeravi z velikostjo investicije. Zato zahtevam, da komisija vpraša pri romunski vladi, zakaj niso upravili ustreznih študij, in to do današnjega dne o možnih nesrečah in tveganjih. Predlagam, da opozorimo na te tri elemente. Romunska vlada in Evropska komisija morata skupaj najti odgovor na to vprašanje, se to tudi v sosednjih državah vodi v določeno zaskrbljenost. Eh, pove zanos za to investicijo, s tem investicijskim projektom. Evropsko komisijo eh, moramo pozvati, da opravi vsebinsko analizo, eh, podati nam mora tudi vsebinsko poročilo, poročiti morajo konkretni primer z vsemi ekološkimi tveganjih, ki jih ta prinaša seboj. Hvala lepa. Naslednji je kolega Antoniesko domnule președinte uh, cu siguranță este un subiect foarte uh, Hvala, gospod predsednik. Uh, to je zelo vroča tema in naš odbor o njej mora razpravljati. Zelo malo je zasebnih poslovnih pobud, ki jim bolj ugovarjajo kot projektu Rosa Montana lahko si predstavljate, da je to zelo pomemben projekt eh, v Romuniji, veliko socialnih nemirov je povzročil, um, številni mu nasprotujejo um, in to iz različnih uh, virov, različnih uh, sektorjev, ljudje in institucije so proti. In kar se tiče naše razprave, uh, mislim, da obstaja še veliko vprašanj. Tu ne gre samo za to, ali Eh, naj bi se uporabljal cianid ali ne. Eh, same razsežnosti projekta in tudi druge tehnike, ki se uporabljajo, so pod vprašajem. Eh, okoljska jamstva, ki bi jih zagotavljali investitorji, to je tudi bilo jabolko spora. Potem ali naj se uporabijo ali ne najboljše prakse, ko gre za. Uh, rudarjenje zlata. To je bila tudi ena tema. Pri tem projektu gre predvsem za eh, preselitev 3700 ljudi, 16 eh, eh, vasi oziroma 17 vasi in tri od teh naj bi bile zelo prizadete. Poleg tega se bo zelo spremenilo tudi podeželje in pokrajina na Rosi Montani. Obljubili so, da bodo eh, vse to nadzorovali, ampak strokovnjaki pravijo, da je skoraj nemogoče, da eh, sam projekt eh, ne bi resno vplival na okolje in pokrajino. Mm, zato je treba upoštevati okoljske vidike, pa tudi modele razvoja, ki jih želimo razviti v Evropski uniji. Sama iz te razprave ne bi izključila eh, potrebe po eh, vlaganjih, po naložbah, eh, potem, da je treba izkoriščati rudarske vire, vendar pa mislim, da je to treba delati na trajnosten način. Po drugi strani ne moremo pozabiti na slabo gospodarsko situacijo ljudi, ki živijo na tem območju. Številni so revni in vse to je treba uravnotežiti. Um, stališče komisije je zelo jasno, je vse zelo jasno, treba je spoštovati okoljske in druge standarde in sama želim opozoriti predvsem na to. Kolege želim obvestiti o naslednjem. Romunska vlada ta projekt spodbuja z nekim zakonodajnim aktom. Vlada ni prevzela odgovornosti Eh, iz političnih razlogov seveda niso, niso hoteli zapraviti političnega kapitala. Eh, civilna družba projektu nasprotuje, zato se je vlada odločila, da bodo eh, ta zakon poslali v romunski parlament. Ministrstvo za industrijo pa Eh, tega ni potrdilo oziroma ministrstvo za okolje je bilo proti, ni se strinjalo s tem zakonom. Eh, in vlada je na ta način skušala zaubiti eh, določene slabe strani tega projekta in se izogniti odgovornosti. Poleg tega so pozvali tudi ministrstvo za pravosodje, da poda svoje mnenje o projektu. In, uh, to mnenje je bilo proti. Eh, eh, ministrstvo trdi, da gre za neustavni projekt. In mislim, da bi nas vse to moralo skrbeti. To je treba upoštevati. Komisija bi morala eh, upoštevati te zadeve, ko bo ocenjevala projekt v Rosi Montani. Bodimo iskreni. Rusa Montana in eh, sam projekt je razlog, zakaj imamo to razpravo. Hvala lepa, Satu Hasi. Najlepša hvala. Strinjam se z mačarskim kolegoma, ki sta govorila pred mano eh, in strinjam se z njunim razočaranjem glede dejstva, da komisija ni sledila temu, za kar jo je pred tremi leti prosil parlament. E, namreč, da se prepove uporaba cianida pri rudarjenju. E, postaviti želim tri specifična vprašanja, e, predvsem, ko gre za projekt Rosa Montana. Prvič, ali komisija resnično meni, da se bodo uporabile najboljše možne tehnologije, Eh, drugič, ali komisija meni, eh, da eh, ribniki oziroma bazeni, da bodo varni. In želim spomniti še na tragično nesrečo, ki smo ji bili priča pred nekaj leti na Mačarskem, reč slač. in um, primernost ocene okoljskih vplivov je tukaj zelo pomembna. To je ena od lekcij, ki se lahko naučimo. In inšpekcija v tistem primeru ni bila ustrezna. Zanima me, ali je komisija prepričana, da uh, bo v primeru Rosa Montana okoljska inšpekcija, uh, tudi ko gre za bazene, ustrezna. Pa še nekaj komentarjev. Mm, tukaj gre za neko eh, nasprotje. Eh, če istočasno govorimo o najboljših možnih eh, praksah in tehnikah, po drugi strani pa zagovarjamo eno tehnologijo z uporabo cianida, ker je ta pač najbolj stroškovno učinkovita. Stroškovna učinkovitost je ena stvar, najboljša možna tehnologija pa nekaj drugega če so alternative manj varne, potem je to relevantno. Stroški, ki so s tem povezani, pa so nekaj drugega. Če neka alternativa, ki ni še eh, eh, široko uporabljana in je dražja, pa varnejša, eh, če torej taka tehnologija obstaja, bi morda lahko tudi postala cenejša, eh, če bi jo bolj uporabljali. Eh, iz zgodovine okoljskih inovacij poznamo podobne zgodbe. Zato moram povedati, da nisem zadovoljna z argumentacijo, eh, ki zagovarja uporabo cianida v rudarjenju kajti eh, razlog je naveden je stroškovna učinkovitost. Pa še ena specifična točka eh, glede vsebnosti cianida. Imamo direktivo o odpadkih iz rudarjenja in od maja letos bi maksimalna koncentracija cianida v odpadnih vodah morala biti 25 delcev na milijon v gramih na liter, to pomeni 25 mg na liter. In iz eh, poročila sekretarjata Envi vidim, da 20 mikrogramov na liter, da je to že tista meja, eh, ko eh, lahko cianid eh, pobije eh, številne eh, vodne organizme in ribe. Eh, torej enota oziroma meja, ki je dovoljena, je stokrat večja od eh, te, ki je že smrtna za ribe. Pa še tretji komentar. Včeraj sem se začela zavedati, da eh, romunski premije uporablja tudi finsko kot eh, primer. Eh, uporabe cjenida v rudarjenju, ko zagovarja eh, projekt Rosa Montanja. In tudi kolega z Mačarske, kolega Tabajdi, oprostite, oziroma kolega eh, Čaba se je tudi navezal na zaprto, zaprte procese na finskem. Eh, Arnico Eagle, to je kanadsko podjetje, ki eh, je rudarilo v Laplandu na Finskem. Eh, torej, to podjetje je bilo proti resoluciji Evropskega parlamenta pred tremi leti. Rekli so, da gre za povsem zaprt proces, zaprt postopek, vendar pa to ni res. Kasneje je prišlo do vsaj enega primera, ko je dovoljena meja vsebnosti cianida v odpadnih vodah bila presežena. In eh, to se je zbiralo v nekem velikem bazenu poleg obrata. Okoljske oblasti pa so, rekli, da, so rekle, da ukrepi za nadzor niso bili ustrezni, da niso dovolj nadzorovali, nadzorovali tega kar se je dogajalo v eh, podtalnici in da je prišlo do ogrožanja rib. Ni še eh, uradnih informacij o tem, kako so bile prizadete eh, ribe, ampak lokalni prebivalci vam znajo povedati precej v zvezi s tem. Ne bi se strinjala s tem, da je Finska odličen primer uporabe cianida. Eh, in to na okoljsko perfekten način. Tudi v nekaterih drugih rudnikih smo imeli nesreče, ne eh, s cianidom, ampak s tem, da so se recimo eh, podrli jezovi in je prišlo do onesnaženja z drugimi nevarnimi snovmi in pa težkimi kovinami, naprimer. Eh, fincem je danes eh, zelo jasno, da je rudarjenje nasplošno zelo tvegano. Pa še nekaj za zaključek. Eh, komisar za okolje Potočnik je veliko pozitivnega povedal o učinkovitosti rabe virov. Če bi bil resen z učinkovitostjo virov, potem bi si bolj prizadeval za naprimer recikliranje elektronskih odpadkov. Naprimer ena tona eh, uporabljenih oziroma odpadnih mobilnih telefonov eh, vsebuje 15krat več eh, zlata kot pa te rude, iz katerih pridobivajo zlato. In na ta način, če bi znali bolje uporabiti odpadni material, bi lahko manj rudarili. Lahko bi te urbane odpadke uporabili na veliko bolj učinkovit način. Ja želim si, da bi komisija in komisar Potočnik eh, bolj spodbujala eh, konkretno ukrepanje na tem področju. Hvala. Dank. Hvala lepa. In kolega Turkeskrnc, naslednji. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr! Drági kollégi, szén kollégi! Gospod, predsednik! Sem mađar iz Romunije. Kar pomeni, da sem prizadet in to z obe smeri, romunske in mađarske. Pri onesnaženju ti se je prišlo onesnaženje iz Romunije v Mačarsko in tudi erozija montanja bi ponovno ogrozila isto območje. Skratka, gre za širšo regionalno vprašanje v vzhodni srednji Evropi kollégákkal, mind azokkal a Zato lahko izrazim solidarnost tako za mačarskim kolegi, kot tudi za deset tisoči ljudi, ki že en mesec demonstrirajo v Romuniji. V Klužu sem bil zraven, tudi osebno. Na demonstraciji, ki se je odeležilo tisoč na tisoče ljudi, predvsem mladih ljudi. Tukaj gre za civilno odgovornost. Svojo zavestjo želijo zaščititi okolje in naravo. Komisija ni odgovorila na osnovno vprašanje. Osnovno vprašanje namreč. koliko je vredno, če parlament z več kot 80 odstotki sprejme neko resolucijo. Če je to nič vredno, potem nima smisla, da se igramo demokracijo. Na to je pozoril že kolega Banki. Tukaj smo zastopniki 500 milijonov ljudi. In če naših legitimnih odločitev niče ne spoštuje, potem nam je to treba vnaprej povedati, potem eh, nima smisla, da se sploh trudimo. Ampak, če smo čisto odkriti, ne gre tukaj za gospoda Potočnika. Gospod Potočnik je samo del kolegija komisije. Mislim, da se za tem skrivajo drugačni interesi, celotna komisija mora prevzeti odgovornost eh, za to odločitev. Celotna komisija mora vzeti to stvar resno. Demokracija še pa tudi v Romuniji, saj je res eh, čudno, kaj se od avgusta dogaja v eh, Romuniji s tem predlogom zakona, ki je protiustaven. gospod Antonensko in druge vodilne osebnosti v Romuniji si drug drugemo, drug na drugega želijo prevaliti krivdo za to, kaj se dogaja. Vlada ne upošteva ustave in celoten osnutek zakona je predmet eh, strankarskega boja, pri čemer prihaja do manipulacije. Eh, mas, ministrica Blum je bila tukaj med nami leta 2010. Eh, glasovala je skupaj z nami in glasovala je proti uporabi cianida v rudarstvo. Zdaj pa je kar naenkrat na drugi strani in gospod Potočnik je tudi povedal, da večina Romunov podpira odpiranje eh, tega dnevnega kopa. Vsi se zavedamo, da se širi euroskepsa oziroma skepticizem. To lahko opažamo vse od eh, začetka finančne krize. tako v Romuniji kot eh, na Mačarskem eh, se izgublja to zaupanje v Evropo. In to niso ta edini državi, kjer se to dogaja. Verodostojnost Evrope je pod vprašanjem, če se bo nadaljevalo takšno ignorantsko obnašanje. Lahko bi menil še marsikaj v Grčiji, je naprimer potekalo zaslišanje oziroma posvet, ki so ga organizirali skupaj z Španci. Ti so se udeležili mm, predstavniki civilne družbe, ki so protestirali. Videli smo tudi v Alkaruti, do česa vodi takšno rodarstvo. O Černobilu in Fukushimi sploh ne bi govoril. Zato prosim, kolege, da razmislijo. 82 odstotkov glasov smo zbrali za podporo resolucije pred časom in eh, ustrezno bi morala komisija zauzeti stališče enako pa tudi odbor v odnosu do komisije. Hvala lepa. No, tukaj imamo kar nekaj novih eh, kolegov, tukaj je kolegica, ki se že dlje ukvarja s tem, to pa je Krista Klas. Hvala lepa. No. Spomini so me ulovili, problem Rozije Montane poznam še iz časa 2006, ko smo se ukvarjali z cianidom v rudarstvu. Takrat smo bili v Roziji Montani in takrat smo nekaj obljubili. Obljubili smo, da bomo pripravili direktivo za rudarske odpadke, tako da bo Romunija eh, kot država država članica Evropske unije morala upoštevati predpise te direktive. Na to obljubo se še, te obljube se še dobro spominjam. In zdaj niti ne morem reči, da sem presenečena, ampak eh, moram vprašati komisijo, kako prihajate do sklepa, da potrebujemo surovine, da potrebujemo zlato, kdo še ne potrebuje zlata. Vsi hočemo zlato, ampak tako enostavno tega zlata tudi ni eh, pridobivati. Tukaj se premikajo cele gore hribovja in uničuje se narava. Ne vem, kako naj bi rekonstruirali to območje po tem, ko bomo izropali zemljo njenih eh, darov. In eh, nikakor ni spremljivo, da poleg tega še zastrupljamo zemljo in eh, vodo. Evropska direktiva o odpadkih je postavila jasne pogoje. Jasno je, da ne smemo škoditi okolju, moramo sprejeti preventivne ukrepe in obnavljati moramo naravo spet in tudi moramo oblikovati ustrezne rezerve, s katerimi bomo financirali to obnovo po zaključku uporabe. Direktiva je tukaj zelo raznolika in eh, vemo, da je Romunija prodala to regijo in kanadsko podjetje želi tam kopati zlato, ampak tudi kanadsko podjetje se mora v Evropi držati evropske zakonodaje. Zato prosim, da komisija jasno odgovori na vprašanje, ali ta projekt v Rozi Montani izpolnjuje pogoje, ki izhajajo iz evropske zakonodaje direktive o od, rudarskih odpadkih in odpadkih na splošno in na to želim čisto jasen odgovor brez interpretacije komisije. Saj smo dali kot parlament obljubo. Hvala lepa. Gospod Šogor je zadnji. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Sem eden tistih, ki je komisarju napisal pismo, o katerem smo skupno glasovali. Fukushima in Japonska ne sodita v Evropsko unijo, ampak tudi problemi teh držav plivajo na nas. Komisija se ukvarja z vprašanjem, Romov v Franciji. Mm, eh, šele ko pride do škandala, komisija pripravi neko strategijo. In očitno se enako dogaja tudi na področju rudarstva. Preprosto je treba počakati na novo nesrečo, na novo katastrofo, šele takrat bo komisija lahko odgovorila na naše vprašanje. Hvala lepa. In za zaključek še enkrat beseda komisiji. Eh, slišali smo kar nekaj vprašanj. Slišali smo nekaj očitkov. Zdaj imate torej priložnost, da se na to odzovete. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. E, najbolj temeljno vprašanje je postavil gospod Banki, pa tudi gospod Tabadži. In to je zamuda pri izpolnjevanju uh, resolucije Evropskega parlamenta o pridobivanju zlata. Z našega vidika do te zamude sploh ni prišlo. Komisija je jasno izrazila svoje stališče glede te teme. Sam sem to skušal narediti že danes, eh, na začetku, komisar potočnik je to eh, večkrat eh, pojasnil že prej, pisno in ustno in eh, naša linija je jasna. Imamo direktivo o rudarskih odpadkih, ki ni prestara. To je direktiva, ki je bila sprejeta soodločanjem tako v parlamentu kot v svetu in s to direktivo smo izbrali določen pristop. Ta pristop vključuje vzpostavitev številnih zelo jasnih in strogih zahtev, eh, da se na ta način zagotovi, da eh, se z rudarskimi odpadki ravna na primeren način in na varen način. V Evropski uniji imamo zato eh, zelo jasna pravila glede izgradne in upravljanja obratov za odpadke. Imamo tudi eh, sistem ukrepanja. Mm, za primere eh, nesreč. In če imamo učinke, ki segajo čez eh, meje, eh, potem eh, obstajajo tudi zelo jasne zahteve podajanje informacij in pa zaprtja obrata, če je to potrebno. Preden obrat spet začne delovati, mora ponovno izpolniti številne druge zahteve. Mm, torej so zakonodajalca sta tudi to potrdila in izbira, eh, zato da se dovoli, da se dovoli, rudarjenje s cianidom, če so izpolnjene vse te zahteve, eh, je bila torej razlog, eh, zakaj imamo v direktivi tudi specifično zahtevo in določbo, ki zadeva koncentracije cianida. Če je so zakonodajalec menil, da uh, taka tehnologija ni varna, bi morala zahteva biti vključena v direktivo o rudarskih odpadkih. Kar se tiče koncentracij in pa njihovih mejnih vrednosti za cianid, tudi eh, tukaj so zakonodajalec eh, se odločil, kot se je odločil. In eh, Izbrali smo tehniko, eh, ki se za to uporablja. V tem trenutku za obstoječe obrate je maksimalna mejna vrednost koncentracije 25 eh, delcev na milijon. Za obstoječe obrate to velja in ta vrednost se bo zmanjšala na 10 eh, delcev na milijon eh, maja leta 2018. Za nove obrate za rudarjenje, kot sem rekel že prej, pa je eh, ta mejna vrednost koncentracije že 10 delcev na milijon. Če se zdaj lotim vprašanj, eh, ki jih je postavila gospa Hasi, pa tudi gospa Antonesko, gospa Klas, in sicer glede projekta Rosja Montanja. Morda bi tukaj lahko omenil samo nekaj, kar že eh, vsi veste. Pristojnosti, da se odpre nek obrat eh, za rudarjenje so v rokah pristojnih nacionalnih organov. Komisija lahko samo preveri, ali so izpolnjene zahteve, ki so zapisane v daji. In e, mi delamo prav to. Prosili smo za informacije uh, in sicer romunsko vlado. Projekt še ni bil odobren, vendar pa eh, že zbiramo informacije eh, za to, da bomo preverili, ali se izpolnjujejo zahteve, ki so zapisane v zakonodaji, predvsem v direktivi o rudarskih odpadkih. To prošlo smo že poslali v Romunijo, nismo še prejeli odgovora. Mm, bojim se, da je zato v tem trenutku prezgodaj, da bi vam uh, dal končno oceno tega, ali projekt izpolnjuje standarde ali ne. Eh, glede najboljših možnih tehnologij, naj povem naslednje. Eh, že prej sem povedal, da imamo študijo in z veseljem vam jo tudi pošljem ali pa vam pošljem link, povezavo na to študijo, eh, kajti študija je dostopna na naših spletnih straneh. In v svoji predstaviti sem tudi omenil, da smo to študijo izvedli leta 2010 in da eh, je pokazala naslednje alternative eh, rudarjenju s cianidom še niso gospodarsko možne. Eh, študija pa kaže tudi na to, da so lahko alternative še slabše, eh, kar se tiče okoljskega učinka. Mislim, da sem s tem odgovoril na vsa vprašanja, če ne na vsa, pa vsaj na večino na eh, najbolj sporne teme, ki so bile izpostavljene v tej razpravi. Eh, najlepše se vam zahvaljujem in poskrbeli bomo za to, da bodo vsi člani odbora lahko eh, dobili kopijo naše študije o uporabi cianida v rudarjenju zlatom. Hvala lepa. Komisiji s tem smo prišli do konca naše današnje razprave. Vsem želim prijeten večer, jutri se vidimo ponovno ob desetih. Tisti, ki pa ste koordinatorji ali tolmači, pa morate biti tukaj že ob deveti uri. Uradno pa začenjamo z sestankom odmora ob desetih. Z obiskom gospoda Springerja iz ECDC-a, potem pa pride k nam eh, gospod komisar Neven Mimica, s katerim bomo prav tako izmenjali mnenja. To je program za jutri. Za danes pa samo še lep večer.